račun plačati on. Torej, toliko uh, za to, da vas vse smerim v bistvo tega predloga še enkrat ob zaključku te razprave. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Lene. S tem smo razpravo zaključili, glasovali pa bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospoda Beleja, radioaktivno onesnaženje živil A7001 iz leta 2011. Najprej dajem besedo kolegu Beleju za štiri minute. Izvolite. Well, Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Dober večer. Pogovarjamo se o e, varnosti prehrane in krme in ta varnost je prioriteta za Evropsko unijo in zato je predlagana uredba izredno pomemben zakonodajni akt vendar pa upajmo, da je ne bo ponovno treba uporabljati, upajmo, da ne bo več prišlo do eh, radiološkega onasneževanja hrane. Standardi so visoki, da standardi veljajo že približno 20 let vmes pa je prišlo do sprememb v družbi in uh, prišlo je tudi do ustavnih sprememb, zato so potrebne uh, prilagoditve. Upajmo, da bo jutri parlament podprl predlagane izboljšave in upajmo, da bodo tudi druge institucije to upoštevale. Najprej, zdi se mi, da je zelo pomembno to, kar bom povedal. Upam, da me komisar posluša. Komisija mora igrati zelo pomembno vlogo pri tem in ne svet. V interesu vseh državljanov je, da potem, ko pride do jedrske nesreče, gospod komisar, zelo pot, eh, pomembno je, da komisija prevzame nadzor po eh, jedrski nesreči, namesto pa nacionalnih organov. In, eh, Zakonodaja, ki sedaj velja, je začela veljati po katastrofi v Černobilu in eh, zato jo je sedaj treba prilagoditi novemu institucionalnemu kontekstu v EU. Drugič, gospe in gospodje, posem jasno je, da bo komisija morala prilagoditi tudi svoje standarde in norme novi situaciji. Sodelovali smo s strokovnjaki z eh, področja varnostne, eh, varne prehrane in pa eh, strokovnjake z področja jezerskih onesnažen. In v tem kontekstu želimo pozvati komisijo naj naslednje leto predloži predlog, ki bo urejal standarde in norme in naj nadaljuje tudi s seznamom naj, eh, eh, najmanj pomembnih pre, oziroma manj pomembne prehrane. In kar je še pomembno, gospod eh, komisar, je definicija ohran, eh, hrane za dojenčke. V obstoječem besedilu določbe niso bile prilagojene glede na nedavne spremembe in to je treba narediti in to bomo predložili jutri tudi na plenarnem zasedanju. Eh, In eh, četrtič, Evropski parlament predlaga naslednje, da vsak kmet, ki je prizadet zaradi jedrskega onaznaževanja, dobi očkodnino za izgube. To ni eksplicitno napisano, ampak uloženi eh, so amandmaji, ki zahtevajo komisije, da se to naredi in da se v tem primeru predlog spremeni. In ne nazadnje, pravna podlaga. Eh, gospod komisar, eh, pravni odbor tega parlamenta oziroma odbor za eh, pravne zadeve tega eh, parlamenta je ugotovil, da bi pravna podlaga morala biti člen 168 četrti odstavek. Sedaj citiram iz pogodbe. Gre namreč za varovanje javnega zdravja. To pomeni, da bo se, eh, sedaj prišlo do soodločanja, postopek soodločanja bo nadomestil posvetovanje po eh, pogodbi Euraton. Upam, da bo sta Evropska komisija in svet to upoštevala tudi v interesu vseh državljanov. Hvala lepa, gospod Beles, sedaj pa komisar Barnier. Izvolite, gospod komisar, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite Eh, da vas prosim, da oprostite odsotnost ambasarja Oettingerja in Šefkoviča, ki imata druge obveznosti in jo sedaj predstavljam in tudi v njuvem imenu se želim zahvaliti gospodu Beletu, poročevalcu. Zahvaljujem se mu, da je povedal toliko zanimivih eh, eh, in pomembnih stvari v zvezi z varovanjem hrane in krme pred onesnaženjem in komisija eh, ja, se je odločila za prenovo uredbe in eh, ta uredba eh, sedaj vsebuje novo uvodno izjavo, s katerim naj se, naj se spremeni ena odločba in sicer gre za pristojnosti sveta, in pa, eh, in pa, eh, in pa eh, pristojnosti drugih institucij. Torej, spremenjena je samo ta določba. Komisija ne more sprejeti vseh amandmajev v poročilo Belet in sicer iz institucionalnih in vsebinskih razlogov. Prvi razlog je strogo spoštovanje dogovora o postopku o prenovi direktive med svetom in komisijo. To je medinstitucionalni sporazum in sama eh, logika eh, predelave uredbe ne more biti eh, predmet soodločanja. In zato je treba zagotoviti skladno delovanje in zaradi tega je potrebno, da se vseeno določene stvari spremenijo strogo spoštovanje te discipline je zelo pomemben pogoj za eh, spoštovanje ravnotežja med institucijami. In če ena institucija ne bi spoštovala tega sporazuma, bi zaradi tega prišlo do nemožnosti uporabe te zakonodajne tehnike in institucija tako ne bi imela pomembnega orodja za to, da bi dosegla cilj boljše zakonodaje. Ta cilj je bil eh, sprejet eh, skupaj z ciljem izboljšati transparentnost za državljane. Potem drugi razlog je vsebinski. Prvi amandma, ki ga je izglasoval odbor ITRE, govori o eh, pravni podlagi. 31. član Euratom pogodbe naj bi bil nadomeščen s členom 168 pogodbe EU. Večina drugih amandmanov pa je povezana s tem, eh, to spremembo pravne podlage komisije pomeni, da ta amandma ni upravičen. Bil bi celo v nasprotju uh, v, v, eh, s členom 106a Euratom, pogodbe Euratom, kajte tu gre za specifične določbe, ki urejajo na poseben na, či, način in ta je nad, eh, evropsko, nad evropsko pogodbo oziroma eh, pogodbo o delovanju Evropske unije člen 31 evra, to me je potrdila tudi sodišča v svoji eh, sodbi C80 eh, iz leta 2008. Tu gre za zagotavljanje varstva eh, prebivalstva in delavcev pred in jo zročimi se, sevanje. Naj citiram poglavje 3 in zlasti določbe člena 31. In na koncu vas moram spomniti tudi na uh, uveljavljeno sodno prakso sodišča in tu citiram so, eh, to eh, pravno sodbo, ta pravila določajo pogodbe in niso na razpolago ne državam članicam, ne institucijam. In 31. člen pogodbe Euraton je zato edina prava, eh, pravna podlaga za ta predlog. To so bili pravni vidiki, gospod predsedojoči, in komisija iz teh razlogov meni, da zavrača uh, predlagane predloge sprememb gospoda Beleta. Govorim eh, in govoril sem v imenu eh, gospoda Šefkoviča Rittingerja. Hvala. Dank, herr Hvala lepa, komisar Barnier. Sedaj pa govorci v imenu politične skupine. Najprej v imenu dve minuti v imenu skupine evropske ljudske stranke gospa jurencica. radioaktivnost je nekoliko skrivnostna tema do katere so ljudje praviloma zadržani predvsem se je pa bojijo zaradi tega ker se radioaktivnega sevanja ne vidi ne občuti lahko pa živim bitjem povzroči škodo in to veliko. ima pa tudi mnogo pozitivnih lastnosti in zato se uporablja tako v medicini kot tudi v raziskavah pri raziskavah materialov za sterilizacijo za proizvodnjo električne energije energije. da bomo uporabljali te pozitivne učinke moramo seveda pravilno odgovoriti na strahove ljudi poskrbeti moramo za njihovo varnost. to je odlično naredil naš poročevalec gospod belet ko je pripravil amandmaje na uredbo ki obravnava onesnaženje hrane in krme v primeru jedrskih nesreč čestitam mu za to kar je pripravil in iskreno upam da bo vendarle komisija spremenila svoje mnenje in bolj upoštevala to kar je naš poročevalec predstavil in upam da bo tudi svet bolj resno upošteval to kar je pripravil parlament čeprav sem zelo žalostna in me skrbi to da ni več med nami predstavnika sveta sprašujem se ali to kaže na ignoranco do mnenja evropskega parlamenta v zvezi z vsebinami na jedrskem področju. menim da bosta morala svet in evropska komisija sprejeti demokratičen razvoj ki se je zgodil v času od sprejema pogodbe euratom se pravi nekje od leta tisoč devetsto oseminpetdeset in bolj upoštevati to kar sprejmemo o jedrskem področju v evropskem parlamentu sicer se zna zgoditi da bomo morali odpreti pandorino skrinjico torej pogodbo euratom.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 kliče po varnostnih standardih. Zelo pomembno je, da imamo varno živilo in varno krmo in pa zdravila po jedrski nesreči in radioaktivnem sevanju. Sedaj mejne vrednosti niso visoke, vendar jih pa moramo še zmanjšati jedrske nesreče in druge so poskrbeli za to, da smo uvedli zelo visoke standarde, ko gre za radioaktivnost. Vendar pa rezultatov niso bili takšni, kot smo jih pričakovali. Imeli smo nekaj onesnaževanja tal zaradi radioaktivnih padavin, imamo pa nekaj takšnih primerov tudi v regijah ki so najbolj izpostavljena, vendar pa so bile reakcije pretirane. Sedaj se ljudje selijo nazaj v tiste vasi, ki so bile opustošene. Nekateri znanstveniki trdijo, da je do tega prišlo zaradi mešanice energije radioaktivnosti pod določenimi mejami, vendar pa smo sprejeli nove ukrepe, namesto da bi sprejeli mejne vrednosti in sprejemali smo politične ukrepe namesto znanstvenih. Izpostavljenost sevanju je sedaj manjša, kot jo poznamo v naravi. Gre za 2,4 milisilveto na leto. In eh, vsako leto se, v, v več letih se to akumulira, zato moramo seveda pogledati, kakšne so možnosti oziroma vrednosti za jedrsko nesrečo in kakšne so radioaktivna sevanja, ki prihajajo iz narave, naprimer iz vulkanske aktivnosti. vse to seveda vpliva na ščitnico, na kožo, na kosti in na pljuče. Predsedujoč je prekinil govornika. Besedo ima gospa Hol v imenu skupine Alde. Gospod predsedujoči, mislimo, da je prav, da govorimo o radioaktivnem osnaževanju krme in živil. Kmalo bomo namreč zopet bili priča obletnici jedrskih nesreč v Černobilu. Vidimo, da imamo nekaj regij, ki so bila leta onesnažena zaradi radioaktivnih padavin. Zato je nujno, da imamo sistem, ki bo zagotovil javnosti v primeru nesreči, da bomo poskrbeli za čim višjo raven varnosti. Zato moramo v naše nove predloge vključiti tudi znanstvena dognanja o varnosti živil in krme. Gre za skrb, ki je zelo široko prisotna v javnosti določene dovoljene stopne radioaktivnosti v živilih eh, je tista, ki določa, če je živilo varno za uživanje ali ne. Si lahko predstavljate, kaj bi se zgodilo, da če bi donesnaženo korenje lahko jedli odrasli, otroci pa ne. Moramo poskrbeti za to, da bomo vsi lahko uživali živila in določili, dovoljeno stopno, en mikrosilver na leto. Nujno je, da pregledamo tudi priloge, zaradi tega, ker ne upoštevajo um, načine prehrane v določenih kulturah. Komisija mora objaviti celovito poročilo o dovoljenih stopnih, stopnjah radioaktivnega onesnaženja. Rada bi se zahvalila poročevalcu Beletu za konstruktiven pristop na področju tega poročila. Upam, da bo komisija upoštevala, da je Evropski parlament enotnega mnenja glede tega poročila. Najlepša hvala, gospa Hol. Sedaj pa ima besedo gospa Harms v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. S temi predlogi komisije se ukvarjamo in jih obravnavamo zaradi tega, ker je prej obstoječa uredba potekla leta 2010. Pri obravnavi teh predlogov sem se spomnila na mojo predhodnico, gospod von Bloknik, ki je v 80-ih letih tukaj delala skupaj z drugimi na, na področju posledicah jedrske nesreče v Černobilu. Enen največjih problemov takrat je bila netransparentnost in nedemokratični nadzor. Ogorčena sem zaradi tega, oziroma pretresena, da tukaj sedaj defenzivno moramo argumentirati to, da tisto, kar imamo pred seboj, ni nekaj, kar zadeva Euratom, ampak da gre za varnost našega prebivalstva, za javno zdravje in zaščito potrošnikov. Zato moramo eh, ta postopek obravnavati v skladu z našimi pogodbami. Zato pozivam gospoda Barnija, ki prihaja iz Francije, da poskrbi za to, da se bo to spremenilo tudi v Franciji, kajti takrat so ravnali v Franciji tako, kot če bi si radioaktivni oblaki pomikali okrog Francije, v Franciji pa ne predlagam pa kot gospa Hol, da se zgledujemo po ameriški zakonodaji, ko gre za dovoljene stopnje, da jih ne ločimo za, na stare in mlade, na močne in šibke, ampak da se orientiramo po tem, kar lahko še prenesejo otroci. predlagane dovoljene stopne v ZDA so desetkrat nižje kot tisto, kar tukaj predlaga komisija v skladu z Euratom. Zato prosim, da upoštevate mnenje gospe Fol in tudi moje mnenje. Najlepša hvala, gospa Harms. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine Gwengel, gospa Matijas. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Tudi sama bi se pridružila tistim kolegom, ki menijo, da ko govorimo o nesnaženosti živil in krme, govorimo o javnem zdravju. Gre za temeljno vprašanje. Še posebej zaradi tega, ker onesnaženost na področju radioaktivnosti vpliva na zdravje To je namreč rakotvorno in povzroča tudi druge bolezni, zato potrebujemo pravno podlago, ki bi dala v ospredje zdravje naših državljanov. Ta razprava je pomembna ne samo zaradi jedrske nesreče v Černobilu. Takrat smo se naučili obseg, kakšen je obseg tega vprašanja, kako to vpliva na človeška življenja. Naučiti se moramo iz zgodovine in zato moramo preprečevati takšne dogodke. Ta predlog ima zelo pozitiven vedik in to je, da ta uredba ima kot področje uporabe javno zdravje želi preprečevati tudi diskriminacijo in pa poskrbi za bolj demokratičen in transparenten postopek sprejemanja odločitev. Ne smemo dovoliti, da bi bili izpostavljeni tako visokim dovoljenim stopnjam. Zajamčiti moramo zdravje vseh državljanov in zelo dobro vemo, da imamo v vseh državah takšne primere že vnaprej predvidljivih smrti. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine EFD, gospa Rozbah. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tukaj razpravljamo o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnih snažen živil in krme. Poskrbeti moramo za čim večjo možnjo varnost, tudi ko gre za medicinske naprave. Uporabiti moramo nova znanstvena dognanja pri določanju takšnih stopenj. Seveda potrebujemo skupno stopnjo zaščite v Evropski uniji v skladu z Lizbonsko pogodbo moramo skupaj sprejmati skupne ukrepe, ko gre za varno živil in krme. Gre za zaščito celotnega javnega zdravja in to je zelo pomembno. Pomembno pa je tudi, da, da pregledamo, zakaj imamo razlike med dovoljenimi stopnjami v Evropski uniji in v ZDA, kajti radioaktivnost ni bolj nevarna v ZDA, kot je tukaj nujno je, da razvijemo nov postopek za določanje takšnih stopenj. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Rozbah. Sedaj pa ima besedo gospod Segedi v imenu neodvisnih poslancev. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Spoštovani kolegi. Mačarska se je soočala z posledicami jedrske nesreče v Černobilu. Storiti moramo vse, kar lahko, da se izognimo, izognemo v prihodnosti takšnim nesrečam. Del preventive je, da nadzorujemo obstoječe jedrske reaktorje. Pomembno je tudi, da poudarimo pomembnost vloge obnovljivih virov energije, zato da zmanjšamo delež energije, ki jo pridobivamo iz jedrske energije. To je zelo pomembno za Evropsko unijo, tudi ko gre za varnost energije. S tem bi izboljšali tudi našo varnost in to je edini način. Upoštevati pa moramo tudi zdravstvene vidike za naše državljane in ukrepati v skladu s tem, kaj je dobro za naše državljanje. V skladu z načrtom za obnovo po jedrski nesreči se moramo osredotočiti na preprečevanje in na zmanjšanje tvegan. To lahko dosežemo s politično voljo in pa s prizadevanjem. Zato moramo od besed priti k dejanjem. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na sklop govornikov. Gospe Flaškoje Benove še ni, zato ima besedo gospod Mlcer. Eno minuto in Černobil in pa jedrsko sevenje leta 86 je prizadelo sosednje države. Evropska unija se je takrat naučila in uvedla dovoljene stopne radioaktivne nasnaženja relativno nesnaženje je bilo prisotno še vrsto let, vendar pa tega ne okušamo niti ne vonjamo. Ravno to je problem, kajti če imamo na sto regij, ki so nesnažene, potem bomo imeli živila in krma in pa tudi gozne sadeže, ki jih jemo in jih tudi prodajamo. Posledice tega so motene nosečnosti, bolezni pri otrocih, pri odraslih. Še posebej pa je to nevarno zaradi tega, ker se te bolezni pojavijo šele deset let kasneje. Uvesti moramo dovoljeno stopnje, ki bo varna. V ZDA so raziskave pokazale, da imajo veliko bolezni zaradi posledic radioaktivnega snaženja, kot so alergije in tako dalje. Imamo ljudi, ki 25 let po jedrski nesreči v Černobilu v določenih regijah ne morejo jesti gob, ki bi bile varne. Mislimo, da je prav, da sprejmemo nova pravila. To seveda ne služi ničemur, če nadzor in inšpekcije varnosti živil v določenih regijah ne delujejo tako, kot bi bilo treba. Najlepša hvala, gospod Mölcer. Sedaj pa gremo na sklop Catch the Eye, pritegnite pozornost predsedujočega in damo besedo gospej Dančili. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că atingerea unui. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama menim, da moramo določiti najviše dovoljeno stopno radioaktivnega onsnaženja, vendar pa moramo upoštevati varnostne norme za to, da resnično zaščitimo naše državljane. Ta pravila je treba upoštevati v vseh državah članicah. Države članice so odgovorne za to, da nadzorujejo izpolnjevanje dovoljene stopne, ko bo prišlo do nujnih primerov. Treba je upoštevati varnostne ukrepe tako za živila kot za krmo. Tudi za okolje je treba poskrbeti in vedno moramo poskrbeti za to, da se resnično držimo takšnih najvišjih dovoljenih stopenj. Sedaj pa gospa Ferreira. Gospod, Ferreira. Incident um nuklear. gospod predsedujoči, če pride do jedrske nesreče ali kakšne druge nesreče, moramo poštevati, da gre za čezmejne posledice in zato moramo koordinirati vas trup trud in imeti skupne postopke, notne postopke za to, da čim bolj zmanjšamo negativne posledice za naše državljane in za okolje. Koordinacija temelji na tem, da bi imeli čim niže dovoljene stopne radioaktivnih nasnažen v živilih in v krmi. In zato, da zaščitimo naše državljane, ne smemo omejevati ukre, možnost ukrepanja držav članic. Držav članic so pristojne za varovanje zdravja svojih državljanov in zato moramo poskrbeti za čim višje ravni varnosti. In zato, da bi lahko hitro sprejeli ukrepe za varovanje zdravja naših državljanov. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod, gospod komisar Barni. Hvala lepa, gospod predsednik. To, kar bi lahko rekel kot politik, kot državljan, zato ker moram govoriti o pravnih zadevah v imenu komisije, gospa Harms, eh, rekli ste, da sem francos, še dal, dlje bi šel kot to kajti to je tema, ki me zanima že zelo dolgo časa. S temi vprašanji sem se ukvarjal, torej z vprašanji eh, onasnaževanja eh, tal sem se ukvarjal, ko sem bil minister za okolje v Franciji. In mislim, da je malo ministra od 93. pa 94. leta šlo v Črnebil pod sarkofag 17 sekund. Ne bom pozabil nikoli tega obiska, ko sem bil v Pripjetu, v tem fantomskem mestu kjer smo še vedno lahko videli igrače otrok, pa zaveseno eh, oknih. Kot francoski parlamentarec sem delal na tej eh, temi in sicer na pobudi eh, ekološke varnosti v Evropi. Potem sem tudi napisal knjigo o tem, kjer sem pisal o vseh tveganjih onesnaženja, zlasti jedrskega osnaženega. To so torej teme, ki me zelo zanimajo, gospa. In nisem Eh, še tako, torej ni še tako dolgo tega, ker sem bil minister za kmetijstvo v Franciji. In sem se ukvarjal z varnostjo zdrave, z eh, varnostjo javnega zdravstva, potem varno prehrano in pa eh, ukvarjal sem se tudi z varno prehrano živali. To so stvari, ki me zanimajo. Seveda razumem pozornost, ki jo temu posvečujejo tudi evropski parlamentarci. In kot sem povedal gospodu uh, eh, Boleto, sem uh, to natančno poslušal in razumem skrbi, ki ste jih enotno izrazili. Lahko ponovim to, kar sem vam ravno kar povedal. To so stvari, ki me zanimajo, ki me angažirajo, ampak na pravni ravni pa so tudi uh, elementi, na katerih sloni delo naše komisije In uh, kolega, gospod Čevkovič, eh, gospod Oettinger, uh, delata na tem. In Euratom pogodba vsebuje svoje pravila v zvezi z radioaktivnim onesnaženjem. Ta uh, pravila imajo prednost in potem je tu še medinstitucionalni dogovor o predelavi uh, Eh, pogodbe in v tem primeru morajo to obvezno spoštivati vse tri institucije. Komisija je eh, svojo analizo naredila na podlagi eh, teh vidikov, teh argumentov in zato moramo zavrniti vaše amantmaje. Ampak sem vas poslušal in razumem skrbi, ki ste jih izrazili. Hvala. Merci. Now I will give the floor to Rabat. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod poročevalec. Izvolite, gospod Belin. Thanks, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni zopet, gospod komisar. Zelo vas spoštujem zaradi tega, ker ste strokovnjak z dolgotrajnimi izkušnjami. E, potovali ste v Črnomil, e, imate tudi izkušnje z področja kmetijstva. Vendar pa vas prosim, da se tukaj borimo za vizijo, s katero se strinjate tudi v komisiji. To smo storili tudi že v Evropskem sodišču in tako dalje. Imamo enotno stališče v odboru za pravne zadeve in v celotnem Evropskem parlamentu za to, da bi spremenili pravno podlago za sprejemanje teh odločitev in to v skladu s Lizbonsko pogodbo. Ne gre za merjene moči, gre za to, da delujemo v dobro naših državljanov. Ne želim očitati komisiji ničesar, vendar pa se bomo v Evropskem parlamentu zauzemali za to, da bomo uveljavljali naše pristojnosti in da se bodo ukrepi na tem področju spremali v skladu z sodobno strukturo inštitucij upam, da bomo dosegli večinsko podporo na glasovanju in s tem izboljšali obstoječo zakonodajo, ki niso več primirni za obstoječo eh, situacijo. In še za zaključek, gospod komisar. Pozivamo komisijo, da oceni standarde v prilogah skupaj s strokovnjaki za javno zdravje in za varno živil, varna živila. Takrat, ko ste vi obiskali Črnobil, smo uvedli to revizijsko klauzulo in mislimo, da je sedaj pravi čas. Zato najlepša hvala za vas trud. S tem je razprava zaključena. Jutri bomo glasovali ob 12.